dnevnem redu. Čaka nas izjava podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo turškega delovanja, ki povzroča napetost v izključni ekonomski coni Republike Cipr. Besedo bom predala komisarju Hanu. Izvolite. Thank you, Madam Chair, Honorable Members. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, sledil sem razvoju dogodkov v izključni ekonomski coni eh, Cipra in v regiji nasploh. Poznamo vaše pomisleke. Prejeli smo tudi parlamentarna vprašanja, ki ste nam jih zastavili. Najprej bi rad izpostavil naslednje. Stališče Evropske unije v zvezi s tem je popolnoma jasno najdete ga v sklepih sveta, v poročilu v Turčiji komisije in ne nazadnje tudi v sklopu oktobrskega zasedanja Evropskega sveta. Vseeno pa je treba ponoviti eh, to stališče. Evropska unija podpira soverene pravice držav članic, ki lahko sklenejo bilateralne dogovore glede izkoriščanja naravnih virov v skladu z pravnim redom skupnosti in mednarodnim pravom. To pokriva tudi pomorsko zakonodajo eh, oziroma konvencijo o pomorski zakonodaji OZN. Vsaka kršitev ali pa provokacija, ki lahko škodi eh, odnosom med državami in eh, mirnemu razreševanju težav, je nespremljiva. Pričakujemo, da bo Turčija spoštovala to izključno ekonomsko ceno, da bo zadržana in da se bo izognila delovanju, ki bi lahko privedlo do dodatnih eh, izbruhov škandalov. Spoštovati je treba vse akterje v eh, tej regiji. Izkoriščanje ciprskih naravnih virov se mora nadaljevati, od tega pa morajo nekaj imeti vsi Eh, akterji v regiji. Jasno je, da je treba razrešiti vprašanje eh, grške ciprske skupnosti in turške ciprske skupnosti. Bolj kot kadarkoli prej je treba to vprašanje razrešiti in vse zadevne deležnike pozivam, da prispevajo k pozitivnemu ozračju, ki bo privedlo do razrešitve vprašanja Cipra v dobrobitu vseh predolgo že čakamo na rešitev. In z rešitvijo bi imeli najboljše možnosti za izkoriščanje eh, virov oglikovodikov na ekonomsko gledano učinkovit način, dober za vse akterje. Izkazanega je bilo že veliko eh, poguma in vizije eh, z deklaracijo 11. februarja in pogajanja so bila poglobljena. Upam, da bodo vsi politični voditelji ponovno sedli za pogajalsko mizo in da, bo, da bodo nadaljevali strukturnimi pogajanji in to čim prej, tako da bomo prišli do eh, pravične rešitve vprašanja Cipra v dobrobit vseh. Gospod Bart Ajder, posebni svetovalec OZN, ima pomembno vlogo v tem procesu. Pomaga zadevnim akterjem in pripomore lahko tudi k napredku. Evropska unija spodbuja njegove dejavnosti in njegovo delovanje. Naj povem še nekaj nasplošno o Turčiji. Ta država ima evropsko perspektivo, zato mora spoštovati najviše demokratične standarde in to brez kakršnih koli kršitev to bomo od njih tudi zahtevali. Potrebujemo še tesnejše, še bolj poglobljene odnose s Turčjo. To je ena izmed mojih prednostnih nalog na mestu komisarja. Naši odnosi morajo biti širši. Več se je treba pogovarjati o politiki, sodelovati je treba, ko razrešujemo skupne izzive v naši regiji. Tudi gospodarsko sodelovanje mora biti Eh, boljše v dobrobit naših državljanov. Poglobiti moramo carinsko unijo. Napredovati moramo tudi pri vprašanju vizumov in migracije. Naredim želiti več za to, da bi razvili robustne, robustne odnose s Turčjo, ki so dobri tako za njih, kot tudi za nas. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, še enkrat bi vam rad zagotovil, da je ta tema zame prednostne narave sledim razvoju dogodkov in razumem vaše pomisleke in skrbi. Naj eh, višji diplomati se danes rečujejo v Turčiji in ta tema je visoko na agendi, ker je treba priti do rešitve vprašanja Cipra. S turško vlado se bomo pogovarjali o tem, kako napredovati, To je namreč pomembno za naše odnose na splošno. Gospod predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, najlepša hvala za pozornost. Veselim še, se že vaših komentarjev in prispevkov. Hvala. Hvala lepa. Gospod komisar, besedo predajam govornikom v imenu političnih skupin. Najprej v imenu skupine ELS, gospod Brok. hvala lepa predsedujoča komisar kolegice in kolegi komisar dobro ste to rekli namreč da obstaja zelo velik potencial za vse regije v državi in ne smemo biti tako neumni da bi se preveč prepirali glede tega ker potem nihče ne bo imel nič to lahko vodi še do kaj hujšega tudi do vojn. Zato se moramo pogovoriti o vsem, najti eh, rešitev za vse in upoštevati mednarodno pravo. Razumem naše ciperske kolege, ki pravijo, da ni prav, da se raziskuje in vrta v njihovih vodah. To ni zabavno, to je kršitev mednarodnega prava, pa naj si bo Turčija članica onklosa ali ne. Mislim, da morajo pa pristopiti, tako kot resolucija pravi. Tudi ZN ima prav in ciprska vlada je to povedala, obe skupnosti morajo imeti možnost dostopa do virov na enak način. Tudi turška vlada bo vključena, to ni samo grško. Tukaj si je Evropska unija enotna in potrebno je uveljaviti mednarodno pravo ampak pa to se mora zgoditi v, na način odprtosti, dialoga, iskanja skupne rešitve. To je zelo pomembno, tako bi lahko razrešili spor, tako bi spet lahko združili otok. Pomembno pa je tudi na splošno rešiti to vprašanje. To je tudi interesno vprašanje Evropske unije, kar se tiče diverzifikacije energetskih vero, zato bi bilo neumno ne najti rešitve. Kot Evropska unija moramo poskusiti ciprskim prijateljem pomagati, iskati rešitev in biti pripravljen na dialog s Turčjo in tako najti razumno rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brok. Besedo dobi gospod Boštinar v imenu skupine SD. Dve minuti. Mulțumesc, doamna președinte, domnule vicepreședinte. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik komisije, kolegice in kolegi. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da preberemo del resolucije, o kateri bomo jutri glasovali. Zelo nas skrbi, da je Turčija prisotna v izključni ekonomski coni Republike Cipr, ki je evropska članica. Temu je treba takoj narediti konec. Turčijo pozivamo, da spoštuje obveznosti, ki jih nalaga mednarodno pravo, pa tudi status kandidatke za pristop k Evropski uniji. Turčijo prosimo, da omakne svoja plovila iz evropskih voda. Skupina SD podpira brez oklevanja vključitev Turčije v Evropsko unijo. Prepričani smo, da je dialog s Turčijo pomemben, da se bo nadaljeval in da bo privedel do oboje stransko zadovoljivih rezultatov. Turčija je strateško pomemben partner Evropske unije. Dokler je Turčija naklonjena odnosom z Evropsko unijo, bo zagotovo imela prihodnost v Evropski uniji. Bi pa rad še enkrat odločno podprl pogajanja o ponovni združitvi grškega in turškega dela Cipra. Moja politična skupina to v celoti podpira. Izkoriščanje vodnih virov bo in goril bo v interesu tako Cipra kot ostalih držav, ki bodo pri tem sodelovali. Hvala. Hvala lepa, kolega. V imenu skupine EKR, gospod Tenok. Madam. Gospa predsedujoča, zakaj je prišlo do turškega posredovanja v izključni ekonomski coni Republike Cipr? S tem je prišlo do kršenja mednarodne zakonodaje, konvencije UNCLOS, poleg tega Turčija s tem ne priznava procesa združevanja. Mislim, da je bilo do sedaj izraženega kar nekaj mnenja v podporo združitvi otoka. Iz Nikozije so poslali zatrdila, da boste obe strani imeli koristi od naftnih prihodkov in mislim, da bi turška stran morala to vzeti na znanje Bonafide. Mislim, da je ta priložnost dobra za obe strani, ker bo spodbudila gospodarsko rast in pospešila pogovore. Tudi v Famagusti bi morali storiti več za to, da se okrepi zaupanje z. Za Turčijo. UNCLOS oziroma pomorsko pravo je vključeno v evropsko zakonodajo in Turčija je tista, ki mora izvajati sporazum iz Ankare, prav tako pa mora izpolnjevati dožnosti, ki jih ima kot kandidatka za članstvo v Evropski uniji, kar pomeni, da mora priznati Republiko Cipar. Hvala lepa. Gospod Van Balen je naslednji v imenu skupine ALDE. Madame President, Skupina ALDE si želi, da bi se ta problem zmanjšal in ne povečal. To pa lahko storimo zgolj, če se bomo sklicevali na mednarodno pravo, kot so rekli predhodni govorniki. Izključno gospodarsko območje oziroma ekonomska cona pripada Republiki Cipr, kar pomeni, da Turčija tam nima kaj početi. Lahko izkorišča to območje ali ga raziskuje zgolj, če Republika Cipr to izredno dovoli in pika. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da si želimo, da bi obi skupnosti na Cipru ne samo dosegli dogovor, našli druga, drugo, temveč imeli koristi od vseh teh naravnih virov. To je moč storiti. Parlament bi moral spoštovati mednarodno pravo, kar pomeni, da Turčija ne more več nadaljevati s svojimi dejavnostmi v izključni ekonomski coni Republike Cipr. Hvala. Thank you.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 ki je izključno ciperska in mora ustaviti s temi dejavnostmi. In tudi ni prvič, da Turčija krši mednarodna pravo, še prav posebno, kar se Cipra tiče. Tukaj pa gre za južni del Cipra, prej je šlo bolj za zahodni del, tukaj Turčija nima kaj iskati. In zaenkrat tudi ni imela kakšnih zahtev za ta del Cipra. Mislim, da je potrebno, da se Evropski parlament odločno zoprstavi temu, ciperskim prijateljem in kolegom je potrebno pomagati. Mednarodni forum in organi se morajo izreči v tem primeru, ne smejo molčati. Tudi zato, ker so pogajanja za celovito rešitev vprašanja Cipra ustavljena. Turčija je povzročila krizo, Turčija je tudi odgovorna za razelektritev položaja, tako da se bodo spet lahko začela pogajanja. Naj spomnim še na nekaj. Pred nekaj časa smo imeli predlog Kristofijasa s Talatom, da bi dosegli enotnost, kar se pomorskega območja tiče. Šlo je za to, da bi ta cona bila postavljena pod federalno ureditev. Žal so potem ta pogajanja strani naslednika Talada, Talata zavrnjena. Mislim, da to nujno potrebujemo in parlament mora ustrajati pri tem, da bi našli rešitev ciperskega vprašanja. Zato tudi pozivamo komiku turških enot z Cipra, podpiramo vsa prizadevanja za to, da bi dosegli celovito rešitev. Hvala lepa. Sedaj pa besedo dobi gospod Škrlec nevében. V imenu skupine zelenih. Persze a rendelkezésére parancsoljon. Poštovana gospođo potpredsjednice. Poštovana gospa predsedujoča, komisar Han, kolegice in kolegi. Tokrat izražam globoko zaskrbljenost zaradi težav, ki so nastale v izključni ekonomski coni Republike Cipar. Zaradi teh napetosti je prišlo do prekinitve pogovorov, ki potekajo v okviru Združenih narodov. Na voljo imamo konvencijo Združenih narodov o pomorskem pravu in na tej podlagi pozivamo vse, da se lotijo nove faze mirovnih pogajanj, ki bo privedla do zadovoljive rešitve za obe strani. Tukaj predvsem za vprašanje izkoriščanja nafte in zemljskega plina. Mislim, da je to v interesu obeh strani, grške in turške. Problem je namreč v tem, da če bo prišlo do kakršnih koli posledic na okolju, bo do te težave nosili na obeh stranih. Mislim, da bi morali sedaj storiti korak stran od teh posebnih interesov. Skrbeti bi morali predvsem za medsebojno razumevanje in za razumevanje posameznikov, ne glede na njihovo versko ali kulturno ozadje. Mislim pa, da je na tem območju veliko kulturne in jezikovne raznolikosti, ki predstavlja bogatstvo Evropske unije. Mislim, da moramo najti zadovoljivo rešitev za vse udeležene. To je v strateškem interesu Evropske unije in Turčije. Hvala.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 Želimo si Evrope, ljudstv, ki bodo držali skupaj in ki bodo vedno bolj integrirani. Pravil se morajo držati vsi. Če se bodo pravila spremenila, se jih morajo držati vsi. Včeraj smo slišali, da 30 odstotkov ciprčanov eh, meni, da biti del Evropske unije je zelo slabo za njih po isti strani pa imamo državo šanico, ki je podpisala konvencijo o pomorskem pravu, Turčija pa tega ni podpisala. Imamo državo, ki je razdeljena na dve polovici, ena je okupira vojska, tretje država države. Ne gre za to, da bi se postavili na eno ali drugo stran, gre za to, da Evropska unija govori z enim samim glasom in v imenu vseh držav članic Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospa Sinadinos. Sinadinos, ki je prišel. Gospa Sinadinos. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res je nedopustno, da Evropska unija ostaja križem rok glede tega, kar se dogaja na Cipru. Cipr je razdeljen na dva dela in mednarodna skupnost ne upošteva tega, da 35 odstotkov Evropske unije okupira Turčija in to nezakonito. Poleg tega pa ima Turčija dovolj drznosti, da trka na Evropsko unijo. Poleg tega Turčija krši konvencijo o pomorskem pravu Združenih narodov. Misli, da lahko enostavno tepta druge države in ignorira njihovo suverenost. Ravnanje Turčije je napad na Evropsko unijo. E, Turčija ni storila ničesar, da bi umaknila svoja plovila, istočasno pa ne priznava Republike Cipra. Turčija ima dvojne standarde, ko gre za ravnanje in pa glede ravnanja glede kalifata. Mislimo, da je končno napočil čas, ko moramo ukrepati. Najlepša hvala. Gospod Teokarus, ma gospa. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani kolegi, Omenili ste veliko zelo pomembnih vidikov ciberskega vprašanja in zato se vam zahvaljujem. Vedno znova ponavljamo, da ne gre za problem med dvema skupnostima. Gre za ne za konito okupiranje Turčije severnega dela Cipra. Istočasno pa skuša zasesti morje Republike Cipra. Imamo razsodbe sodišč in pa mednarodna pravila in eh, mislimo, mm, da ne smemo dopustiti, da podmornice in eh, turška vojaška plovila plujejo prosto po Ciprskem morju. Mi moramo sprejeti praktične ukrepe, politične in gospodarske sankcije in eh, zagotoviti, da se držimo izjave 21. septembra, ki je obvzujoče narave za Evropsko unijo in za Evropski parlament. Turčija je zgradila zid, ki je dosti bolj trden kot berlinski zid, ki deli evropsko ozemlje na dva dela. Mislim, da moramo stati ob strani ciprškemu ljudstvu in se zaprstaviti turški okupaciji. Orožje ne prinaša miru, prinaša samo nezakonito ravnanje. Najlepša hvala, gospod Howitt. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Popolnoma podpiram Ciprčan, ki želi ohraniti svojo državno suverenost in si želi, da bi vsi spoštovali mednarodno pravo. In tudi sam sem podpisal to resolucijo. Našim ciprskim prijateljem sem povedal, da jim storimo ob strani in da ne bomo dopustili nobenih ukrepov, do katerih bi prišlo do nadaljnega trenja. vendar pa si Evropska unija vseeno želi tesnejših odnosov s Turčijo. In resnično mi je žal, da Evropski parlament ni postavil te resolucije v pravi kontekst in da ni podprl odstavka, ki si ga je želel vključiti SD kjer izražamo, da želimo okrepiti sodelovanje s Turčijo in delo posebnega svetovalca. Vedno bom solidaren do naših kolegov z Cipra, vendar pa moramo vedno spodbujati sprado, spravo in pa sodelovanje med obema stranema. In eh, rešitev lahko spremejo samo na diplomatski način in tako prebrodimo krizo in dolgotrajno delitev otoka gospodarske dejavnosti in um, oglikovodiki bi lahko predstavlja zelo pomembno priložnost za obe strani. Zato pozivam Evropski parlament, da podpre naš predlog spremembe. Gre za provokacijo in zato moramo biti disciplinirani, in moramo s tem spodbujati deeskaliranje tren in konflikta med obema stranima. Najlepša hvala, gospod Howitt. Sedaj pa gospod Van Orden za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vsi si želimo rešitve za ciberski problem. Obe strani sta odgovorni za sedanjo situacijo, to je jasno, vendar podkrito povedano ne koristi nikomor da bi zopet sprožili pogajanje, sprejeli resolucijo, ki krivdo vali na eno samo stran, na turško ali civilsko, in da komisija govori v takšnem smislu, kot je to storila danes. Ne vem, če mi se da me posluša, ne vem, me poslušate, gospod komisar. Hvala lepa. Za sedanjo situacijo so krivi dogodki iz leta 2004. Maja tistega leta se je Cipriška republika pridružila Evropski uniji in tako blokirala kakršenkoli napredek, še posebej želje sveta za to, da bi končali s konfliktom na Cipru. Če bi takrat upoštevali naše mnenje, danes ne bi bilo treba imeti te razprave. Gospod Van Orden, sprejemate vprašanje kolege Haci Georgijusa? Da, izvolite. Eh, e Hvala lepa. Fan eh, Orden ne provocira, verjetno eh, je samo ignorantski. Želim vas vprašati, ste prebrali sporozum med Kristofsom in Talatom, kjer se piše o tem, da bi po rešiti prišlo do federacije. Poznate sporozum med Kristofisom in Eroglijem? Seveda Eroglu zagovarja ločito, vendar pa je to način delitve. Če ste poslanci v Evropskem parlamentu, mislim, da morate brati eh, gradivo in biti informirani. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z velikim veseljem podrobno spremljam te zadeve. Ne gre za razpravo, gre za enostransko kritiziranje severnega Cipra in turškega stališča. Če želimo opraviti napredek in združiti otok, kar si vsi želimo, potem moramo spodbujati rešitev, ki upošteva interese obeh skupnosti na otoku. In eh, s tem se vrnemo na to, kar sem dejal in na dogodke z leta 2004 zato moramo govoriti bolj splošno in bolj prizanesljivo in razumeti tudi turško stran. Najlepša hvala, gospod Van Orden. Imam kar nekaj dodatnih vprašanj. Obžalujem, vendar pa smo imeli eh, dodatno razpravo danes popovdne. Imamo zelo malo časa, čas imamo samo do polnoči, zato bom dovolil samo eno dodatno vprašanje, gospe Teodarus. In v nadaljni razpravi bom dovolil samo po eno dodatno vprašanje. Izvolite, gospa. Gospod Van Orden, veliko krat krivite grške ciprčane, zato ker so zavrnili načrt leta 2008. Se zavedate tega, da so tudi turški ciprčani zavrnili Anano načrt in ne samo cip, eh, grški ciprčani? In da smo ga mi želeli podpreti, gospod Van Orden? Ananovega načrta nisem omenil. Omenil sem dogodke z leta 2004. In omenil obljubo sveta aprila leta 2004, da bi končali sankcije turške strani. Potem pa je prišlo do zelo malo napredka. Vsake toliko časa dobimo žarek upanja in vsake toliko časa se kaj zgodi, kar nam da slutiti, da bo prišlo do napredka. Zato moramo enostavno pozabiti na to, kaj se je zgodilo in najti način za rešitev in upoštevati interese obeh strani. Najlepša hvala. Gospod Van Orden, prosim, da se držite omejitve časa zaradi drugih eh, kolegov. Sedaj pa ima besedo Kouso Permui za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči že drugič na plenarnem zasedanju omenjam kršitve mednarodnega prava strani Turčije. Ne gre za financiranje skrajnežev, ki podpirajo terorizem in ogrožajo mir v Bližnem shodu. Gre za grožnjo evropski eh, državi, grškemu Cipru in to grožnjo predstavlja država kandidatka, ki predstavlja grožnjo za celotno unijo. Turška plovila so vstopila v teritorijalne vode eh, Ciprške republike in, to, in s tem kršijo mednarodno pravo in pa konvencijo Združenih narodov o morskem pravu. Mi moramo obsoditi turško ravnanje in stalne kršitve Ankare za, s tem, da bomo prekinili dvostranske odnose in tudi pogajanja za pridržitev k Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Kovso Permuji, sedaj pa gospod Kastaldo za eno minuto. Hvala, predsedajoči, spoštovani komisar. Turčije ne razumem, resnično jih ne razumem govorimo o čudoviti državi, ki že 30 let želi, da bi se nam pridružila. Tukaj se pogovarjamo o pridružitvi, pogovarjamo se o finančni sredstvi, ampak ne. Najprej moramo obsoditi, kaj se dogaja na družbenih medijih, potem vidimo, da so indiferentni do masakrov v Kobaneju, potem pa vidimo udiranje v izključno ekonomsko območje kaj si torej želi Turčija, ne samo v sredozemlju, ker smo pri nas v gibanju petih zvest nasprotujemo temu, po drugi strani pa vidimo, da želijo še poglobiti razkol med severim in južnim Ciprom. Država, ki si želi postati članica, bi se morala potruditi za to, da bi obe strani zagotovile možnosti za vse ciprčine, da bi se mirno in konstruktivno pogajali. Mislim, da si mesta v Evropski uniji ne bodo mogli pridobiti z lepimi besedami, ampak samo z dejstvi. Najlepša hvala, gospod Castaldo. Sedaj pa gospod Ferron za eno minuto. Gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se rad zahvalil gospodu Junkerju, ki je zavlekel to razpravo za dve uri. Kje je pravi problem, gospod Junker ali Turčija? Komisija je dejala naslednje. Danes razpravljamo o tej zadevi, vendar pa nikoli niso storili ničesar za Cipr. Glede vsebine povem naslednje. Želimo si pravičnih odnosov med dvema suverenima državama. Treba je spoštovati ekskluzivne gospodarske cone, teritorijalne vode in vse države šence imajo pravice, da ščitijo svoje vode. To mora spoštovati vse druge države, tudi Turčija. ki je tudi podpisnica konvencije. Govornika so prekinili. Sedaj pa ima besedo gospod Kefalogjanis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Turška agresija v gospoda, ekskluzivni gospodarski coni Cipra je kršitev temeljnih pravic države članice Evropske unije gre tudi za kršitev mednarodnega pomorskega prava. Storiti moramo vse, kar lahko, zato da zagotovimo, mm, da lahko vsi na svetu eh, iščejo pravo rešitev, ko gre za takšne konflikte. Turčija je edina država, ki ni podpisala konvencije Združenih narodov spoštovati mora suverenost vseh držav članic, spoštovati njihovi, njihove teritoriji, njihovi teritoriji in pa tudi ekskluzivno gospodarsko cono, kajti tudi to je del Evropske unije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Piri za eno minuto in pol. Entschuldigung, Frau Kollegin Piri, warten Sie bitte noch ein wenig. Se opravičujem, gospa Piri, lahko malce počakate gospod Dartmouth je prosil za besedo in dvignil modri karton. Gospod Kefalogianis, sprejmete vprašanje. Izvolite. Gospod predsedujoči, najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Gospod Kefalogianis, zelo e elokventno ste opisali kršitev Turčije. morskega prava in Cipra. Veste, da Evropa plačuje več kot 900 milijonov evrov za, kot predpristopno pomoč. In enako bomo plačali v naslednjih petih letih. Ste za to, da še naprej plačujemo takšen znesek, če bo Turčija še naprej kršila pravo? Najlepša hvala, gospod Keflugjanis. Gospod predsedujoči osebno ne bi podprl finančne pomoči Turčiji, vendar pa verjetno veste, da sedaj to ni predmet razprave v Evropskem parlamentu. Gre za zadevo, ki jo določa Evropske pogodbe. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Piri. Pred osmimi meseci smo pozdravili pozitivno napredek na Cipru vodje grškega in eh, turškega dela Cipra sta, so se dogovorili, da se bodo potrudili za možno rešitev. Danes pa so vojaška plovila vstopila v ekskluzivno gospodarsko cono Cipra in mirovna pogajanja so prekinjena. S tem smo uničili osemmesečno delo. To bo škodilo vsem, ne samo ljudem na tem otoku, ampak tudi celotni regiji. Vzhodni, vzhodno sredozemlje potrebuje sedaj več upanja in obe strani morata prevzeti odgovornost za to. Turčija mora priznati suverenost eh, Cipra in ekskluzivne gospodarske cone tega ne smemo postavljati vprašaj. Vendar pa je treba povdariti tudi, da eh, moramo zagotoviti, da se obe strani okoristita z možnimi najdišči plina. Spodbujati moramo miroljubno rešitev za ta problem. Zato moramo podpreti posebnega svetovalca pri njegovem delu. V skupni deklaraciji sta vodi obeh skupnosti obljubili, da ne bosta valili krivde na drugo stran. Sedaj pa je stvar v njihovih rokah, da to res uresničijo. Najlepša hvala, gospa Piri. Sedaj pa gospod Marijas. Za eno minuto. Gospod predsedujoči. Turčija je nelegalno okupirala turško ozemlje in eh, eh, ciprško ozemlje in pa njihove vode. Zato morajo temu slediti resni ukrepi, zato da ustavimo takšno sovražno ravnanje Turčije. Cipar je namreč članica Evropske unije. Turčiji moramo razložiti, mm, da ima Cipr suvereno pravice, da sama podpiše sporazume za iskanje raziskovanje najdišč plina in oglikovodikov. In to, kar počne Turčija, je nezakonito in to bi veljalo za katerokoli drugo državo članico. Turčija mora prenehati s takšnim s takšnimi dejanji, ki bi preprečili raziskovanje najdišč oglikovodikov v vodah. Najlepša hvala, gospa Sakurafa. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Imamo dvoumne politike v mednarodni skupnosti glede Cipra, sedaj pa vidimo okupacijo države članice in ta uh, okupacija okupira več kot 300 kvadratnih kilometrov države članice, obstajajo izsiljevanja, dopušča se veliko nezakonitih uh, kršitev. in izjave za izjave glede teh ravnanj so pomagale ravnanje teh tem plovil. Zato moramo preprečiti ukrepe Turčije, obsoditi njihovo ravnanje in preprečiti nadaljne takšne dogodke. Cipr je namreč država članica in vsakašno ravnanje bi ogrozilo našo kohezijo. Ja Najlepša hvala. Komunistična stranka Grčije je na strani ljudstva na Cipru in se zauzema za eno samo neodvisno državo. Evropska unija ni obsodila turške okupacije Cipra, ravno tako ni obsodila turške kršitve mednarodnega prava. Komunistična stranka v Grči želi, želi obsoditi ravnanje Turčije, kajti to je v nasprotju vseh resolucij, ki smo jih sprejeli. To velja tudi za črpanje ogliko vodikov. Če bi dopustili, da Turčija ravno tako koristi te vire, bi s tem nekako legitimizirali njihovo ravnanje. Hvala lepa. Za eno minuto, gospa Gardini. Hvala, predsedujoči. Znašli smo se v zelo zaskrbljujoči situaciji. Kot smo slišali že od kolegov, ki so govorili pred menoj, gre za vrsto grožen enostranskih ukrepov Turčije proti Cipru in proti pravicam Cipra v izključnem gospodarskem območju. To predstavlja največjo eskalacijo napetosti v zadnjem času. Priznavanje Ozemeljske celovitosti je ne samo dolžnost po mednarodnem pravu, pač pa tudi bistvena sestavina procesa približevanja k Evropski uniji. Nujno je, da pošljemo jasen in trden signal Turčji. Turčja mora upoštevati stališče tega parlamenta. Naj spomnim, kot je dejala kolegica Teokarus, mi smo dosti krat molčali in nismo pokazali, da smo blizu ciprskemu ljudstvu. Mislim, da moramo jutri sprejeti pravo odločitev. Dialog, vendar pa moramo biti blizu ciprčanu. Hvala. Za eno minuto, gospod Mavrides. Pred samo nekaj urami smo praznovali padec berlinskega zidu. Danes pa imamo v Evropi še en zid. To je zid, ki ga je zgradila turška vojska in ki dejansko deli narod. Ciprska republika si prizadeva, da bi z miroljubnimi sredstvi odstranila ta zid. Želi si, da bi spoštovali pravno državo, tako kot to spoštujemo mi. Pomorsko pravo pa je del mednarodnega prava in del evropskega pravnega reda. Sporazumi so bili podpisani z Izraelom, z Libanonom, z Egiptom v zvezi z izključnim gospodarskim območjem, tako da se lahko izkoriščata nafta in plin, kar bo zelo koristilo tudi Evropski uniji. Zdaj pa moramo poslati jasno sporočilo Turčiji in Erdoganu, namreč, da se mora prenehati vse, kar se dogaja v ciperskih teritorijalnih vodah. Če ne bodo spoštovana ta osnovna pravila, potem tudi Evropa ne more delovati. Turčija mora ukrepati. Gospa Zoma. Hvala, gospod predsedujoči. Turčija se sama obrača proti svojemu akcijskemu načrtu in strategiji EU. Ampak a je to sploh kaj novega? Turčija ponovno provocira Republiko Cipar in celotno EU. Ponovno kažejo svojo moč. Ja, seveda, hočejo denar eh, z pridobivanjem energentom. To ji tudi nihče ne preprečuje, če se le odloči, da sede za pogajalsko mizo in se pogovarja s Ciprom. Turčiji to ni všeč. Všeč je tudi, da so vključene tudi druge države v regiji, recimo Izrael. Tudi Izrael je velik trn v peti Turčiji. In ravno zato je to velik razlog, da Turčija ne sodeluje v dogajanjih oziroma v pogajanjih s Ciprom in si še naprej lasti severni del otoka. Mislim, da tega ne smemo dopustiti, zato se moramo trdno odzvati in jasno povedati svoje mnenje. Hvala lepa, gospa Zoma. Gospod Papadakis. Hvala lepa, gospod komisar, gospod predsedujoči. Poteze Turčije v ozemeljskih vodah Cipra, torej tudi Evropske unije, pomeni kršitev eh, vladavine prava. Ali torej imamo vladavino prava ali ne? EU pa se zdi, da si zatiska oči. Kako lahko Evropska unija dopusti, da država kandidatka dela norca iz nje? Želimo si, da Turčija postane članica EU, vendar pa ne sme obračati hrbta vrednotami in načelom EU. To je država kandidatka, ki si želi soglasja vseh nas, da bo lahko nadaljevala s tem procesom. Če se to ne bi zgodilo, Bog ve, kaj vse bi lahko naredili. Kako torej naj ne kaznujemo te situacije? Zdi se, da se Turčija samo odmika od EU in njenih vrednot. Gospod Preda. Sedite s au spus foarte multe lucruri deja. Hvala lepa. Veliko je že bilo povedanega v zvezi s to tematiko in mislim, da nam pravzaprav ni treba kaj dosti govoriti. Najpomembnejša stvar zdaj je, da Turčija, država kandidatka, članica NATO, pokaže odgovornost in se izogne enostranskim potezam. Nespremljivo je to, kar Turčija zdaj počne. Če se vrnem na to, kar je povedal gospod Mavrides. Če primerjamo situacijo eh, s časom hladne vojne, no, dejal bi, da ne smemo izgubiti proporcev, nič skupnega nima situacija v času hladne vojne in ta konflikt med Turčjo in Ciprom. Moram reči, da sem bil danes precej zmeden, ko sem videl, da v razpravi o pacu Berlinskega zidu je bil najdaljši govor, govor bivšega komunista. Moram reči, da to pravzaprav žali spomin vseh tistih, ki so umrli v tistem času. Gospa Kajli. Padec berlinskega zidu, gospod predsedujoči, je bil dosežen solidarnostjo, kot so dejali mnogi, ne z orožjem. Vse je temeljilo na zdravem razumu. Vendar pa vidimo, da je Cipr zadnja država, ki je še pod okupacijo. Naša solidarnost Cipru mora pomeniti, da lahko Cipr izvaja mednarodno pravo neodvisno, kaj ti sicer, kakšna Evropska unija to sploh je, brez grožen. Kakšna Evropska unija je to, če nimamo zavezništva, ki bo zaustavilo tako izkoriščanje in nespoštovanje eh, mednarodnega prava? Turčija se pravzaprav sama marginalizira. Mi Evropski parlament moramo govoriti z enim glasom in ne nazadnje. Brez skupnih meja ni Evropske unije, zato se moramo postaviti za te meje in za enotnost. Vsakokrat, kadar je to v nevarnosti. Danes je lahko to Cipr, v prihodnje morda baljske države. Gospod Fervaza. Uh, Ta resolucija nas spominja, da imamo v Evropi še državo, ki jo okupira tuja država. To, kar se dogaja, lahko razumemo samo kot groznjo dobrobiti Cipra in to je kršitev tudi listine Združenih narodov in pomorskega prava. Ta zakonodaja, to pravo je bilo vzpostavljeno, da bi preprečili take dogodke in da bi tudi preprečili posege v ozemeljske vode drugih držav. Turčija je že večkrat pokazala, da ne spoštuje legitimnosti Cipra, zato lahko na to gledamo kot na še en poskus zanikanja obstoja Cipra. Podpiram Cipr in obsojam nadaljne dejanja Turčije. Hvala. Vielen Dank, Herr

stanje očitno spremeniti v skoraj da novo otomansko cesarstvo. Edini način, kako se lahko zoprstavimo in ukrepamo v tem primeru, je ta, da nekaj naredimo v zvezi z tem plovilom v izključnem gospodarskem območju. Vidimo, kaj Turčija počne glede Kobani, Armenije. Danes je zato treba pozvati Turčijo naj ne mudoma umakne vsa svoja plovila. Ponovno se morajo nadaljevati prekinjeni pogovori pod okriljem Združenih narodov, da bi našli rešitev za obe skupnosti na Ciprskem otoku. Hvala gospod Kirko za minuto in pol, gospa Vozenberg. Hvala lepa. Komisar Han, včeraj v, na skupnem parlamentarnem odboru EU in Turčije morda veste, da je tekla beseda o teh kršitvah Turčije v izključnem gospodarskem območju. Ta razprava je bila precej dolga. Turčija je na območju Mikonosa vstopila tudi v zračni prostor Grčije. Torej Turčija še kar naprej krši evropski pravni red, pomorsko pravo in mednarodno pravo. Ne priznava Ciprske republike, torej ne spoštuje države iz družine EU. Na začetku smo dejali, da pričakujemo, da se bo Turčija omejila, ampak dokdaj bomo vse to še tolerirali? Hvala lepa, gospa Vozenberg. Kollegin Wosenberg, gestatten Sie eine Nachfrage für. Gospa Wosenberg, Gospa Kaili, ma vprašanje za vas, ga spremete? Bitte, Frau Kollegin Kaili. Izvolite, Gospa Kaili. Kirja Wosenberg, epikalume ke ten idiotita sa... Tudi kot eh, pravnica se obračam na vas, gospa Vozenberg, in vas sprašujem, ali menite, da dejstvo, da Evropski parlament ni jasno odreagiral na te kršitve? Ali menite, da bi to, to lahko ustvarilo precedens, ki bi ga zlorabljali v prihodnje? Kot rečeno, danes je Cipr, jutri bi lahko bile Baltske države ali pa Finska. Gospa Kajli. Gospa Vozenberg, popolnoma se strinjam s tem, kar ste dejali že samo dejstvo, da neka država, ki želi vstopiti v našo družino EU, ne spoštuje mednarodnega prava, že samo to dejstvo bi moralo določati naš odnos, našo držo in resolucije ter izjave, ki jih sprejemamo. Mi enostavno kažemo, da ne počnemo nič, da bi spremenili situacijo. Biti moramo bolj eksplicitni in bolj odločni glede pristopa Turčije. Ja, kolegi. Gospod Peju. Euh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Kakšno razočaranje po 11. februarju 2014. Seveda mora biti naše stališče. Jasno, le kako bi v EU ne obsodili eh, kršitev mednarodnega prava in suverenosti države članice. Popolnoma podpiram to, kar je dejal komisar. Ne smemo govoriti o hladni vojni, pač pa moramo ohraniti hladno glavo. Zato moramo prositi Turčijo za pojasnila, to pa pomeni, da moramo tudi jasno povedati, da upamo, da se bo EU lahko pridružila torej da se bo Turčija lahko pridružila EU, nočemo zastrupiti pogajanj z izjavami, ohraniti moramo upanje, da bo Turčija eh, nadaljevala ta proces. Imate vprašanje ali ste že v postopku catch the eye? Is it a question? A question. Vprašanje imate. Ja, Gospod Pejo, sprejmete vprašanje. E, hvala gospod predsedujoči kolega sem želel vprašati naslednje evropska varnost je odvisna tudi od zveze nato turčija je članica nata če ne spoštuje mednarodnega prava ali ne bi moral nato tudi začeti izvajati svoje sankcije gospod pejon chers collègues que personne ici et c'est un peu d'ailleurs l'inanité parfois de nos débats ne va. nihče tu vam ne bo nasprotoval ko pravite da je treba spoštovati mednarodno pravo tudi sam sem prvi ki to pravi ampak verjetno vas zanima položaj celotne regije in kot vemo ima turčija strateški položaj verjetno nas vse skrbijo zadnja dejanja Turčije, tudi v povezavi s konfliktom v Siriji in Iraku. Zato moramo obsoditi to, kar se je dogajalo, vendar pa imeti jasno v mislih, kaj lahko imamo od dialoga s Turčijo. V postopku catch the eye ne morem dati besedo več kot petim kolegom. Začela bo gospa Spiraki. Izvolite.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 Ampak ali smo danes, leta 2014, še vedno prepričani, da si Turčija želi postati država kandidatka? Samo en primer. Po eni strani Turčija deset let po začetku pogajanj o pristopu ignorira obstoj Republike Cipr, zdaj pa krši izključno gospodarsko območje Cipra. Priznati moramo, da gre za izključno gospodarsko območje Evropske unije. Ali Turčija torej želi še vedno biti kandidatka? Poleg resolucije je še kak način, da pošljemo močno sporočilo Turčiji, da bo končno razumela, da če želi še naprej ostati kandidatka, mora spoštovati mednarodno pravo in evropski pravni red. Ali morda lahko nekoliko zapremo pipico tudi kar zadeva naše finance? Hvala lepa. Gospod Čambaski. Uvaženi gospod predsedatelj, uvaženi gospod komisar. Spoštovani gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegi. To, kar Turčija danes počne in krši mednarodno pravo, izhaja iz eh, njenih dejanj, ko je Turčija zasedla Cipr. Turška dejanja so pravzaprav alarmantna. To je provokacija za vse države v regiji. Naj vas spomnim na provokativna dejanja Turčije v odnosu do Izraela, do Bolgarije, do Grčije. Mislim, da Turčija ne želi nadaljevati svojimi prizadevanji za članstvo v EU. Turška dejanja niso primir vedenja evropske države, pač pa je to vedenje agresivne države. Zato prosim, da ustrajamo na najvišji ravni, da se to agresivno vedenje konča. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Wikström. Herr talman. Ja, republiken Cyperns suveräna... Hvala lepa. Res je, suverena pravica Cipra je, da izvaja dejavnosti v svojem izključnem gospodarskem območju. Turčija pa Cipr provocira s kršitvijo mednarodnega prava, javnega prava. To resnično preizkuša našo solidarnost nocoj vsi v tem parlamentu, vsi mi, izvoljeni poslanci, moramo biti enotni in reči, obsojamo turško zasedbo dejanja in zahtevamo, da Turčija takoj umakne svoje enote. Vse ostalo bi bila grožnja varnosti ne samo Cipra, pač pa celotne unije, naše unije in vseh državljanov. To je nekaj, kar moramo narediti. Hvala, gospod Vikström. Gospod Vegas. Eh, eh, Najprej bi rad v imenu moje politične stranke izrazil solidarnost eh, ciprskemu prebivalstvu, ki trpi zaradi turške okupacije. In Turčija je ubila na tisoče ljudi na Cipru in še vedno so nekaznovani za to. Ta invazija ekskluzivne gospodarske cone je huda kršitev in to moramo obsoditi. Zopet vidimo dvojna merila in dvojne standarde Evropske unije, ki zelo hitro ukrepa, ko gre za interese NATO in ZDA, vendar pa ne stori ničesar, ko gre za suverenost ene držav članic. Zato zahtevam, da Evropska unija stori še več, da uvede sankcije proti Turčiji in da čim hitreje spodbudi mirovna pogajanja med obima skupnostima. Hvala lepa. In ob zaključku, gospod Glecos. δεν πρόκειται για προκλητικότητα της Τουρκίας. Έχει... Gospod komisar, gospod predsedajoči, ne govorimo o turški provokaciji. Turčija je vstopila v izključno gospodarsko moče in že izvaja raziskave. To so torej že dosegli. Glede na to, kaj Turčija počne, mora biti naša drža povezana tudi s tem, da je Turčija članica NATO. Če bi ne bila članica NATO, bi se odzvali precej drugače. V mislih imam Evropsko unijo nasploh, pa tudi Evropski parlament. In sprašujem se, če bi Turčija naredila nekaj takega v Italiji, Franciji ali Španiji, ali bi imeli enako odnos, zakaj torej imamo dvojna merila? popolnoma obsojam tudi Evropsko unijo in komisijo. Turčija je članica NATO in zato jim odpustimo čisto vse. Hvala gospod Glecas, gospod Han. Mr. Chair, distinguished members. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, zahvaljujem se vam, da sem lahko sodeloval v tej razpravi. Hvala vse za vaše pripombe. Prav je, da izrazimo našo zaskrbljenost zaradi nedavnih dogodkov, da jasno povemo našo, naše stališče glede pravic držav. To sporočilo bomo posredovali in se angažirali z našimi tuškimi partnerji, da bi dosegli rešitev. Spoštovani poslanci, ta razprava jasno kaže, da moramo poiskati poti naprej. Vzhodno sredozemlje je v zelo krhkem geopolitičnem položaju. V močnem interesu vseh nas je, da se napetosti zmanjšajo čim prej in da naredimo čim več glede rešitve ciperskega vprašanja in EU je letos močno podprla ponovni zagon ciprskih pogajanj. Povedali smo, da smo pripravljeni pomagati. Zdaj je čas za rezultate, čas je, da stojimo za združenimi narodi, čas je, da pomagamo vsem ciprski skupnosti, da pride nazaj za pogajalsko mizo. In mislim, da je skrajni čas tudi ta, da poiščemo ustrezen odgovor in da damo podporo obema skupnostma. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar Han.